želimo doseči. In to pomeni, da se moramo odločiti, kje bomo vlagali in kako poskrbeti za čim večji učinek v vsakodnevnem življenju italijanov in drugih državljanov Evropske unije. Zato je Evropska unija predstavila sodoben in uravnotežen proračun za prihodnost. Ta proračun je bolj učinkovit in se bolj posveča tistim vprašanjem, ki so ljudem pri srcu. Naprimer, Komisija je predlagala skoraj trikratno povečanje financiranja ukrepov na področju migracije in varnosti. Prav tako smo zagotovili več sredstev za zunanje ukrepe. Ta sredstva bodo tudi bolj prožna, zato bomo lažje sklepali partnerstva z državami v soseščini in drugje. To bo zelo pomembno, za Italijo, kajti Italija je prevzela zelo veliko odgovornosti na tem področju. Vlagali bomo v to, da bodo naše gospodarstva bolj konkurenčna, bolj inovativna, da bo proizvodnja boljša. Za 50 odstotkov bomo povečali vlaganje v raziskave in inovacije. Prav tako bomo imeli digitalni program na ravni EU, ki bo znašal kar 9 milijard evrov. Vlaganje v prihodnost pomeni vlaganje tudi v človeški kapital s pomočjo izobraževanja in usposabljanja. Zato je komisija predlagala, da bi podvojili proračun za Erasmus Plus na 30 milijard evrov. To je vodilni projekt EU na področju mobilnosti. Zagotoviti želimo podporo vsem sektorjem, visokemu izobraževanju, pa tudi poklicnemu izobraževanju in usposabljanju. Leta 2017 je v Erasmusu sodelovalo več kot 65 tisoč italijanov. V naslednjem večletnem finančnem okviru bomo nadaljevali z izvajanjem naložbenega načrta, to je tako imenovani Junkerjev načrt. Italija je ena največjih prejemnic. 58 milijard evrov naložb je bilo sproženih v Italiji in 215 tisoč MSP-jev je prejelo finančna sredstva v okviru tega načrta. Junkerjev načrt je mobiliziral veliko javnih naložb, pa tudi zasebnih naložb v Italiji. To je pozitiven znak, kajti ne smemo preveč obremenjevati davkoplačevalcev, če je na voljo denar iz zasebnih sredstev. Te naložbe dejansko pomenijo spremembe na terenu v Italiji. 70 milijonov evrov je namenjenih lokalni bolnišnici v Trevizu, 200 milijonov je namenjenih izboljšanju dostopa do čiste in pitne vode. To bo koristilo več kot 4, 4 milijonom ljudi. 500 milijonov pa smo uložili za to, da bi imeli visoko oziroma široko poslovni internet. To bo koristilo 7 milijonom državljanom. No, proračun pa lahko doseže še več. Skupaj bi lahko sprožili kar 650 milijard evrov naložb. In vse to bo prispevalo k spremembam na terenu, tako v Italiji, kot tudi druge v Evropi. To je še posebej pomembno zdaj, ko je težje doseči gospodarsko rast v večjih gospodarstvih v Evropi. Delno zaradi globalnih negotovosti, pa tudi zaradi odločitev na nacionalni ravni. Za gospodarsko rast je potrebno zaupanje strani gospodinstv in vlagateljev. Zaupanje je kot kisik. Opaziš ga šele, ko ti ga zmanjkuje. Negotovost ogroža rast in delovna mesta. Italija zaostaja za evroobmočjem že kar nekaj let in to je strukturni problem. Manj delovnih mest pomeni težave za italijane. Vendar, vedno znova ponavljam, da je Italija eno najbolj ustvarjalnih gospodarstev v Evropi. Prihodnost vaše države je v vaših rokah. Storiti morate, kar je treba za to, da zagotovite rast gospodarstva in zagotovite lepšo priložnost svojim ljudem poslanke in poslanci, gospod premije, pred dvema letoma smo predstavili belo knjigo o prihodnosti Evrope. Takrat je bila sprožena razprava, ki jo imamo tudi danes, torej kaj si želimo doseči v Evropi v prihodnosti. Predstavili smo pet scenarijev o različnih možnostih, ki bi si jih lahko izbrali za prihodnost. Ampak ne glede na to, kakšno izbiro bomo sprejeli, je nekaj jasno. Italija bo še vedno ključna v Evropi. Evropa potrebuje močno Italijo in Italija potrebuje močno Evropo. V beli knjigi so bile prve vrstice namenjene prav manifestu Spinelija in Rosija in to ni nobeno naključje. Ko se oziramo v prihodnost, bi morali vsi iskati navdih v preteklosti in pri tistih, ki so bili tukaj pred nami, zato da bomo imeli bolj združeno Evropo tudi za naslednje generacije tako kot so si oni prizadevali za nas. Hvala. Sedaj pa prehajamo k prispevkom v imenu političnih skupin, najprej v imenu skupine ILS, e gospod Weber. Gospod predsednik, gospod premije, pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Na začetku ste omenili perspektivo ljudi. Jaz sem iz spodnje Bavarske, k Maši hodim v lokalni cerkvi, srečujem se z ljudmi tam, vsi imamo sosede in vsak dan govorimo z njimi. In ko govorim z njimi, vidim, da imajo mladi povsod enake težave v Evropi. Gre za socialno poštenost, za perspektivo. In če želimo odgovoriti na to, mislim, da moramo biti bolj specifični. Bolj od tega, kar ste povedali vi, na primer. Če želimo rešiti gospodarske probleme, moramo vedeti, da je Italija država z najnižjo stopnjo rasti v Evropi. Jirke Katajnen je to omenil. To ni problem samo za Italijo, to je problem za Evropsko unijo, kajti govorimo o državi skupine G7, to je torej gospodarski motor Evropske unije. Je le smeni, da moramo vlagati v Evropski uniji. In eh, italijanska vlada pa se ne more dogovoriti niti o tem, da bi nadaljevali z že potrjenim projektom med Italijo in Francijo. V ELS verjamemo v stabilno valuto. To je nujno za stabilno gospodarstvo. Na začetku vašega obdobja vladanja pa ste nekaj tednov govorili celo o tem, ali bi sploh ostali v evromočju ali ne. Menimo, da so za gospodarsko svetlo prihodnost potrebne reforme, Irska, Poljska, Cipr, Grčija in tudi Španija, to so države, kjer se izvaja reformni program, kažejo, da je mogoče uspeti. Te države so izpolnile svoje naloge na področju trga dela, na področju socialnega sistema in tako naprej. Tudi v moji državi je Gerhard Schröder začel z agendo 2010, takrat so se začele reforme v Nemčiji. Potrebna je torej volja v vaši vladi pa se mi zdi zaenkrat eh, niste posebej navdušeni na to zamislijo. In na koncu menimo tudi, da je za močno gospodarstvo potreben stabilen proračun. In tudi tega ne vidimo v Italiji. V Italiji je vedno več zadolževanja. In tudi naložbe iz Evropske unije v Italiji so bile izvedene in res je problematično, da je v Italiji tako malo rasti. To ni odgovornost Evrope, ampak italijanske vlade. Dobro, spoštujemo, da ste izvoljeni, imate demokratičen mandat italijanskih državljanov, ampak eh, verjetno je kot antielitistično gibanje lažje zmagati na volitvah, kot vladati in obdržati svoja antielitistična prepričanja. Nekateri od vas ste že postali zdaj elite v Italiji. Pa še nekaj. Izpostaviti želim tudi migracije. V ELS smo solidarni z vami, menimo, da se Italija zasluži solidarnost, razumemo, da so ljudje besni v Italiji, že dolga leta čakajo na solidarnost, pa je ni bilo. Italija je bila osamljena in zato ustrajamo pri tem, da bi potrebovali obvezujoč mehanizem na področju solidarnosti v EU. Ampak problematično je videti, da je tukaj predstavnik sveta in nam pove, da njegova lastna institucija ne more doseči dogovora. Mi smo ga dosegli, zdaj pa je na vrsti svet. Zdaj pa zunanje zadeve. Hvala, da ste se držali evropskega pristopa glede odnosov z Rusijo kot vlada ste potrdili sankcije, to je dobro. Vidite torej, da Rusija želi oslabiti Evropsko unijo. Po drugi strani pa smo v zadnjih dneh bili priča razprave o Venezueli. Za LS je jasno, da je tam socialistični diktator Maduro, potekale so nedemokratične volitve, podpira ga vojska in blokirajo celo prevoz zdravil ki so nujno potrebna v tej državi. Po drugi strani pa imamo demokratično izvoljen parlament, ki si želi nov začetek in želijo si le, da bi imeli predčasne predsedniške volitve. Zato ima Guaido prav. Danes je zapisal pismo italijanskim državljanom in sprašuje se, zakaj ga italijanska vlada ne podpira, zakaj italijanska vlada ne podpira demokratičnih sil v Venezuele. Mislim, da bi morali na to odgovoriti, če verjamete v skupni evropski pristop. To je bilo nekaj komentarjev. Hvala za to, da ste pripravljeni poiskati skupen izhod in skupen način delovanja. Danes ste za tisk dejali, da Italija postaja glasnejša, da je vse bolj prisotna v evropski razpravi s tem nima nihče težav, ampak eh, ko glasnost postane egoizem, takrat se pojavljajo problemi. Potrebujemo pripravljenost na kompromis. Če bomo vsi samo glasni, bomo na koncu dobili samo hrup in nič drugega. In na koncu uh, govorili ste o tem, da je treba premustiti vrzel med ljudmi in postopki odločanja. Vi ste tukaj, Lega je tukaj, pet zvezdic, Vsi so tukaj. To je politični zemljevid Evrope. Vsi zastopamo državljane, vsi smo blizu državljanom. Tukaj ne sedijo elite, mi smo predstavniki državljanov. Zato je to mesto, kjer se bo odločilo o prihodnosti Evropske unije. Hvala. E v imenu skupine socialistov in demokratov dobi besedo Udo Bulman. Hvala lepa. Hvala, da ste se oglasili danes tukaj v Evropskem parlamentu. To je hiša Evropske demokracije. Tukaj tečejo javne razprave in tukaj se govori odkrito. Zato bom tudi jaz tako začel. Povedati moram, da sem zaskrbljen. Vi ste ustanovna članica vi ste tudi del skupine G7 in skrbi me zato, ker vaša vlada državo vodi v vedno večjo politično in gospodarsko izolacijo. To je mogoče videti na zunanji ravni, kajti po eni strani se ne moremo več zanesti na Washington, tako kot smo se lahko v preteklosti, po drugi strani pa se soočamo z novimi grožnjami Rusije. Vidimo tudi, da se gospodarstvo približuje recesiji in vidimo, da industrijska proizvodnja pada. Zato me žalosti, da zaostrujete spor med Francijo in Italijo. Zakaj? Čemu je to namenjeno? Sami dobro veste, da je tako. Pri takšnih sporih nihče ne zmaga. Nihče ne more zmagati v takšnem sporu. To je situacija, kjer izgubimo vsi, vaša država in tudi Evropa. V obeh državah bi na koncu ljudje lahko za to plačali visoko ceno. Ste močni trgovinski partnerji. 76 milijard evrov znaša letna trgovina. Na 100 tisoče delovnih mest je odvisna, odvisnih od tega. Na 100 tisoče delovnih mest pa ne od elit, od običajnih državljanov. Italijani si ne morejo privoščiti še več izgubljenih delovnih mest. Italija bo letos zabeležila gospodarsko rast v višini nič celih 8 odstotka, to je najmanj v Evropi. Lahko bi dejali, da bi bilo treba spet vrniti dostojanstvo delu to naj bi bil cilj in lepo bi bilo, če bi vam to uspelo, da bi delo spet bilo dostojanstveno. 750 tisoč eh, ljudi je izgubilo delo, več jih je ujetih v nestabilna ali nizko plačena dela in mladi zapuščajo državo in iščejo lepše življenje druge. In če to ni dovolj, ste na kocko postavili privrčevana sredstva številnih državljanov, zato ker ste se prepirali s komisijo o proračunu. Zakaj? Zato, ker ste želili dobro izpasti v tisku, ali vsaj eden od predstavnikov vlade. Zakaj se spuščate v te spore? Zato, da lahko Salviri krivi Brusel. Gospod Salvini grešnega kozla najde za vsak problem, rešitve pa ne. To je del italijanske realnosti dan danes. Gospodarstvo je v izredno slabem položaju, Salvini pa zdaj zato obtožuje migracije. Sam sem bil v Italiji pred dvema tednoma in tam sem lahko videl, kako je 47 ljudi, 12 dni moralo ostati na ladji, na ladji Sea Watch. Tam so bili otroci in žrtve mučenja, zato ker so bili uh, določenega porekla. Drugače ni šlo, zato ker so bili pač figurice na šahovnici ciničnih političnih iger. To ni Italija, ki jo poznamo, gospe in gospodje. Poznamo drugačno Italijo. Poznamo proevropsko Italijo, Aljera Spinelija, De Gasperija in tako naprej. Tista Italija za kratkoročne politične zmage nikoli ni na kocko postavljala svoje države ali Evrope. Jaz in moja skupina dobro razumemo, zakaj so ljudje v Italiji razočarani. Predhodna vlada je dosegla veliko. Na deset tisoče ljudi so rešili, potegnili iz morja, Evropa pa ni pokazala solidarnosti. Ampak kdo jih je razočaral? Ne pro-evropske vlade. Tudi tisti ne, ki želijo doseči napredek na evropski ravni. Pokažite s prstom na tiste, ki ne pomagajo, ki preprečujejo reforme Dublina. To so prijatelji Salvinija, Kačinskija, gospod Kurc v Avstriji in tako naprej. Oni so tisti, govoriti moramo tako, kot je, reči moramo Bobu Bob. Seveda je bilo treba rešiti ljudi na morju, kajti tako je tudi prav. To Evropo še imamo, tudi to Italijo še imamo in boriti se moramo za to, da to obdržimo. Italija je čudovita država in čudovit narod, to je Italija, Spinelija in De Gasperija. Ribiči vedo, kaj jih čaka, pa še vedno rešujejo ljudi v sredozemlju. De Gioti je ladja, eh, ki je reševala ljudi v sredozemlju, ampak niso ji dovolili pristati, oni pa so dejali, da imajo svoj kodeks. In tudi pogumni župani, nekateri dajo na voljo hrano in prenočišča ljudem, čeprav je vlada proti in zapira nastanitvene zmogljivosti. To je Italija, ki zagovarja urednote Evropske unije. In te Italije ponujemo roko, vendar vlada mora prekiniti z trenutnim vedenjem, z trenutnim blokiranjem, kajti to nima nobene veze z pravo Italijo. Čas je, da se v Evropi dvignemo proti populizmu in proti tistim, ki uničujejo naše domovine. Italija bo deležna naše solidarnosti in Evropa spada v srce Evrope skupaj z tesnimi prijatelji in prijateljicami. Hvala. Prima di dare la parola. Preden dam besedo gospodu Fito, ki bo spregovoril v imenu skupine EKR, pozivam predsednike skupin, da se držijo časa za govor. V nasprotnem primeru časa ne bodo dobili poslanci iz njihovih skupin. Gospod Fito, najlepša hvala, gospod predsednik. Pozdravljam predsednika italijanske vlade. Mislim, da je to koristna priložnost in zelo pomembna priložnost, da se pogovorimo o prihodnosti Evrope in o vlogi države, kot ste sami dejali, ki je bila ključnega promena pri izgradnji Evropske unije in je zato ključnega pomena tudi za prihodnost Evrope. To so potrdili tudi drugi. V teh razpravah uh, smo pogosto zelo generični, zelo splošni pogosto slišimo eh, zelo eh, filozofske izjave, ki pa so v nasprotju z tem, kar se dejansko dogaja. Strinjam se z določenimi kritičnimi ocenami Evrope v eh, zadnjih letih na gospodarskem področju, na področju migracij. In mislim, da je zelo pomembno tudi razjasniti določene točke. Jaz bom to poskušal storiti z zelo konkretnimi primeri. Mislim, da moramo najti odgovore na določena nasprotja. Ko govorimo o migracijah in migracije so tema, s katero se je vaša vlada soočila povsem eh, drugače od prejšnjih vlad. Mislim, da ocena vsega skupaj ne more biti tako negativna. In eh, italijanski ribiči niso v morju zato, da bi reševali priseljence, ampak zato, da bi nasprotovali evropskim pravilom in evropskim normam. Kljub temu eh, pa bi rad eh, na kratko eh, orisal moje stališče glede določenih tem. Migracije, kar zadeva globalni svežen, vlada popolna negotovost, tudi kar zadeva stališče vaše vlade. Sodelovali ste na Generalni skupščini Združenih narodov, rekli ste, da se strinjate, potem ste se vzdržali. Glede Venezuele ste povdarili, da Evropa igra pomembno vlogo, da moramo govoriti z enotnim glasom. Ampak na eh, seji zunanjih ministrov Evropske unije, zahvaljujoč nestrinjanju Italije, Evropska unija ni mogla sprejeti enotnega stališča. Eh, enako velja tudi za eh, gospodarstvo. Vaša analiza je pravilna, ampak posledice, o katerih ste govorili, eh, so povsem napačne. Ne moremo govoriti o reformah, o razvoju na nacionalni ravni. Nisem za varčnost zaradi tega, ker bi se s tem eh, povečal vsega, nacionalni eh, dolg eh, oziroma ker bi želeli s tem preprečiti eh, povečanje nacionalnega dolga, ampak želim izvedeti, kakšna je alternativa. Danes se je zaključil zelo pomemben dan. Medtem, ko vi tukaj govorite o razvoju našega kontinenta, o vlogi Italije v Evropi, vaš minister za infrastrukturo razlaga, da je naša politika na tem področju napaka. To je tisto, s čemer se v tem trenutku srečujemo in glede tega potrebujem eh, jasne odgovore z vaše strani. Od analiz, od besed je potrebno prejiti na dejanja in dejanja žal niso pravilna ne za Italijo, ne za Evropo. Najlepša hvala. V imenu skupine Alde dobi besedo gospod Frhovštad. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Poskušal bom govoriti italijansko, gospod predsednik. Kaj ti poleg eh, moje domovine sem predsednik Conte zaljubljen v Italijo in v Italijane. Zame je Italija več kot le država. Italija je zame celotna civilizacija. V Italiji se je rodila naša evropska civilizacija in stoletja so umetniki, pisatelji, intelektualci iz celotne Evrope obiskovali Italijo. Obiskali so jo vsaj enkrat v svojem življenju. Odkriti Evropo je takrat pomenilo obiskati Italijo, Firence, Rim, Napelj in potem umreti. Montenje je to storil, Goethe je to storil. In zato, gospod Conte, sem danes razočaran nad politično degeneracijo Italije. Res je, da se ta ni začela včeraj in tudi ne pred enim letom, ampak vsaj pred 20 leti, tako mislim. Imam občutek, da je ta čudovita država prešla od goreče zagovornice Evrope, ustanoviteljice naše evropske družine, v glavno nasprotnico Unije. To je resnica. Vse se ni začelo z predsednikom vlade Kontejem, ampak se je vse skupaj začelo z napačnim vladanjem Brloskonija. Tudi to je resnica. Slabo upravljanje pa se je še poslabšalo tekom vaše vlade. S pomočjo Salvinija in Dimaja ona dva sta pravzaprav tista, ki dejansko predsedujeta tej vladi. Vladi, ki se včasih obnaša protievropsko. To je vlada, ki je odkrito sovražna do drugih držav članic, ki predstavljajo del naše evropske družine. Italijanska vlada je tista, ki je preprečila Evropski uniji, da bi bila enotna, kar zadeva Madura, ki je preprečila, da bi priznali Guaida kot začasnega predsednika Venezuele. In vi dobro veste, zakaj. To se je zgodilo pod pritiskom Kremlja, pod pritiskom Putina. To je resnica. E per questo, e, uno ha parlato di questo, che... In za to. In ravno zaradi tega moramo narediti konec načelu soglasja v svetu. Italijanska vlada je tudi tista, ki se ne strinja z reformo naše politike na področju azila in pa migracij. Gospod Salvini preprečuje vstop priseljencev, ampak preprečuje tudi vzpostavitev pravih evropskih meja prave evropske mejne straže. In to je za me absurdno, to je absurdno obnašanje, kajti italijanski državljani Italija in italijanski državljani so prvi, ki plačujejo ceno tega odnosa. Tekom lanskega leta je bila vaša vlada odgovorna tudi za stagnacijo italijanskega gospodarstva. In bojim se, da boste v prihodnosti krivi tudi za recesijo evropskega gospodarstva, kajti nimate prave strategije za rast. Vaša taktika je le. Zagotavljanje daril z povečevanjem dolga. In Dimajo je podprl gibanje rumenih jopičev in to gibanje predstavljajo tisti, ki zažigajo avtomobile, ki uničujejo prodajalne, ki uničujejo avtobusne postaje. Indimajo naj bi se srečal z Kristofom Šalensunom. Ali ga poznate? Ali veste, kdo je Kristof Šalensun? On je tisti, ki je ne le enkrat, ampak dvakrat zahteval vojaški udar na Kristofa demokratično izvoljenega predsednika Francoske republike. No ja, čestitke. To je obnašanje neodgovornih in to ni obnašanje podpredsednika italijanske vlade, tako pomembne evropske države, kot je Italija. Najbrž se spomnite, da je pred približno enim letom, 23. novembra 2017, Dimajo poslal javno pismo Emanuelu Macronu v katerem je izrazil svoje občudevanje in v katerem je zapisal, da naj bi bilo gibanje pet zvezdic pravzaprav italijanska verzija gibanja, francoskega gibanja En Marche. To je smešno. Torej, moje vprašanje vam, predsednik Conte, je, kako dolgo boste še lutka v rokah Salvinija in Dimaja? Lo invito Vabim vas, da si vzamete za vzgled vaše sonarodnjake. Spinelija, Čampija, Giorgio Napolitana, Marija Dragija. Ja, ja, Giorgio Napolitana, ja, to sem rekel. On je bil velik evropejac z pomembnimi idejami in član te skupščine. In da ne pozabimo na mojo dobro prijateljico Emo Bonino, to so moški in ženske, ki predstavljajo veličino Italije in pa njeno pomembno vlogo v Evropi. To je razlika med gospodom Kontejem in pa vsemi temi pomembnimi osebnostmi, ki sem jih izpostavil. Voglio ricordare a tutti. Naj vas vse spomnim da to ni italijanski parlament, da to ni razprava o Italiji, da je to razprava o prihodnosti Evropske unije in o italijanski viziji za to prihodnost. Io vi sto ricordando, il mio partito politico non sostiene il governo Conte, moja politična skupina ne podpira predsednika Konteja, torej nisem njegov privrženec, ampak pravim, da moramo imeti razpravo, ki se ne osredotoča zgolj na Italijo. Lahko rečete, kar želite, jaz samo razlagam, čemu služi ta razprava. Sedaj pa skupina GUE Engel in gospa Forenca. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu GUE NGL bi rada zastavila nekaj vprašanj predsedniku italijanske vlade. Prepričana sem, da to, kar se dogaja v Italiji in kar se bo zgodilo v Italiji, je pomembno za prihodnost Evrope. In obstajata dve možnosti. Eh, obe možnosti sta tesno povezani in nobena se mi ne zdi dobra. In uh, sicer se mi zdi, da lahko pride do političnega reakcionizma ali pa do razvoja neoliberalistične politike. Potrebujemo pa pravo alternativo za Evropo, ki temelji na odločnost, odločnosti žensk, moških in otrok. In eh, sicer se moramo zoprstaviti neoliberalizmu, proti kateremu se vsak dan bori ta skupina v imenu enakosti in pravičnosti. Najprej ste eh, sprejeli odločitve, kar zadeva zadolženost v odnosu do bruto družbenega proizvoda. Prej ste govorili o pravični trgovini, ampak to pravzaprav eh, ni eh, prepričanje vaše vlade. Govorili ste o kohezijski politiki, ampak italijanska vlada eh, je sprejela pravzaprav zakon, ki še bogati bogate, namesto da bi sprejela politike, ki bi zagotovile odgovor na probleme južnih držav. Eh, potem je tukaj eh, čez eh, Atlantski plinovod, čemor smo nasprotovali kot skupina. Pojavljajo se tudi težave z neplačanim delom in poleg tega se je potrebno zavedati, da je eh, veliko oseb, ki eh, nimajo ustreznega dohodka v Italiji. Vi pa ste zmanjšali eh, progresivno obdavčevanje. Torej vse to so le dokazi za neoliberalističen pristop vaše vlade. Vaše vlade ne zanima prihodnost Evrope. 25. oktobra je ta parlament tudi zaradi napada, eh, ki se je zgodil v Bariju, sprejel resolucijo, ki poziva države članice, da prepovejo vse organizacije, neofašistične organizacije in vse organizacije, ki bi lahko poveličevale fašizem. Torej, kako to vi počnete in kako gledate na odnos ministra za notranje zadeve in pa predstavnike Kaze Pavno, ki je povsem odkrito fašistično združenje? Predsednik uh, vlade. Najprej je potrebno prevzeti odgovornost in poskrbeti za spoštovanje eh, drugih in to je pomembno tudi v odnosu do priseljencev. V dneh, ko je potekal Evropski svet, kaj se je takrat dogajalo v Italiji? Želim le izpostaviti, eh, kaj eh, počnejo nekateri vaši ministri. Italijanska pristanišča so ostala zaprta za 59 oseb, ki so medtem čakale na ladji. In v znak solidarnosti nosim ta polover. Evropski parlament zahteva reformo dublinske uredbe, ki jo še kako potrebujemo. Poleg tega imam tukaj tudi ta napis, ki pravi, da nevladne organizacije povečujejo število priseljencev v morju. Pričeli ste z kriminalizacijo nevladnih organizacij, namesto da bi preganjali tihotapce. Torej, eh, gospod predsednik vlade, zastavljam vam vprašanje kot Ana Kolao. Da prenehate z to sramotno blokado italijanskih pristanišč. Razmišljam oziroma sprašujem pa tudi, če eh, lahko eh, to vrstni ministri, kot jih imate v vaši vladi, eh, zares govorijo o prihodnosti Evrope. Na ulicah Italije eh, so ženske, na katere ste pozabili v vašem prispevku. To ni bilo na ključje, eh, kaj ti eh, ta vlada ni storila nič pozitivnega za ženske. In delegacija odbora za ženske je obiskala Italijo. In ugotovili eh, smo, da ovirate pravice eh, ne le nevladnih organizacij, ampak tudi eh, žensk. Kljub temu imamo v Italiji organizacije žensk, ki zahtevajo, da upoštevate pravice, njihove zahteve, ki zahtevajo, da jih zaščitite pred nasiljem in ki zahtevajo minimalno evropsko plačo. In to so zahteve, na katerih lahko temeli prihodnost Evrope. Mi se bomo še pre, naprej prizadevali za to, kajti če želimo eh, rešiti Evropo, potrebujemo to vrstne evropske politike in narediti moramo konec politikam vaše vlade. Prego di parlare, vi... Prosim, da govorite počasneje kaj ti tolmači imajo težave. Še prav posebej, ko gre za italijanski jezik, kaj ti navado imamo govoriti zelo hitro in uh, to precej otežuje delo tolmačem. Sedaj pa v imenu skupine zelenih Filip Lambert. Grazie, presidente. Signor presidente del Consiglio, ben... Hvala lepa, predsednik vlade, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Italijo nekateri obsojajo. Ampak, eh, ko pomislimo na vašo državo, pomislimo na pozitivne stvari. Naprimer, v Italiji so, so državljani izrekli v podporo vodi, ki mora biti dostopna za vse. In eh, v Italiji so se izrazili tudi proti jedrski energiji. In v Italiji je bilo rojeno gibanje Slow Food, uživanje v hrani in to je protistrup slabi, hitri prehrani. In MSP-ji v Italiji zagotovijo tudi zelo veliko zelenih delovnih mest. Ampak, gospod Conte, vaša vlada vlada v drugačni realnosti in to povzroča velike težave. Notranji minister se ima za vašega gospodarja in on želi iz države izgnati Rome. Vaša država je zelo izpostavljena podnebnim spremembam in morda jo čaka tudi recesija. In uh, vi obračate hrbet priložnostim. Prehod na zeleno gospodarstvo bi lahko bil motor italijanskega in evropskega gospodarstva. Rosela Moroni je bila žvižgač na področju okolja in niste jo poslušali. Tudi Matilde Kaza lahko omenim. Ne? Vaša vlada se loteva faraonskih eh, projektov ali pa izkoriščate eh, naftno polje na morju in še naprej z betonom pokrivate mm, eno najlepših držav v Evropi. In tudi proračun je težaven. Seveda, vaši prihodniki imajo veliko odgovornosti, ampak nihče ne more zanikati, da je Italija zelo trpela zaradi vrčevalnih ukrepov v okviru evroobmoča in mastrijske pogodbe. Vendar, namesto da bi iskali zavezništva, zato da bi reformirali evroobmoče, zato da bi skupnost delovala za vse, ne, vaša vlada namesto tega stopa po poti konfrontacije. Ne gre za to, da bi zmačevali tveganja, ampak jih samo še povečujete. Vaša država ima tudi največ izzivov na področju azila in migracij. Pietro Bartolo je zdravnik v Lampeduzi. In namesto da tega, da bi pomagali tem ljudem, se zanašate na to, da lahko demonizirate migrante, zapirate pristanišča lahko bi izkoristili ponujeno roko Evropskega parlamenta. Mi smo glasovali za to, da opustimo pravila Dublina in da zahtevamo evropsko solidarnost, tako kot vi in vaša vlada. Kajti to, kar je sprejel parlament, popolnoma ustreza vašim zahtevam. Ampak tudi gibanje petih zvezdic je bilo proti v parlamentu lega pa se je zatekla v vzdržane glasove. Vaša vlada se raje povezuje s tistimi, ki želijo, da bi Evropa bila trdnjava in Italija potem ostane izolirana. Vprašanje migracije je problem za Italijo, gospod premije. To drži, ampak eh, kaj reči v zvezi z dvema milijonoma mladih Italijanov, ki so se odločili, da bodo zapustili državo v teh zadnjih 15 letih. Ali menite, da bo zmedena politika vaše vlade spodbudila ljudi, italijane, da se vrnejo nazaj domov? Italija bi lahko bila gonilo prehoda solidarnosti in demokratičnega pristopa. Mislim, da bi lahko poskrbeli, da bo vaša vlada izpolnila te izzive. Po naši strani pa je treba poskrbeti, da se bomo ustrezno mobilizirali. Hvala. V imenu skupine EFDD, gospa Adžeja. Najlepša hvala, gospod predsednik podpredsednik Katajnen, gospod komisar, kolegi, predsednik vlade Konte. To je 17. razprava o prihodnosti Evrope in medtem, ko razpravljamo o prihodnosti, Evropa nima več niti sedanjosti. Še naprej razmišljamo o Evropi, ki smo jo ustanovili kot o svojem domu, ampak Evropo bo potrebno korenito spremeniti, kaj ti. Vzpostavljena oziroma sezidana je bila od strehe navzdol, potrebuje pa trdne temelje. Potrebujemo pravičnejšo Evropo, enakopravnejšo Evropo, Evropo, ki bo bližja svojim državljanom. Potrebujemo Evropo enakopravnih držav, Dejansko gospodarstvo mora imeti prednost pred financami. Potrebujemo ulaganja in rast. Narediti moramo konec varčnosti. Potrebujemo Evropo, ki bo protagonistka na mednarodni ravni in ki je ne bodo spravile na kolena Kitajska, Rusija in pa ZDA. Želimo Evropo, ki eh, bo poskrbela tudi za konkretna dejanja, ne zgolj za prazne besede. Eh, številni gledajo na Evropo eh, in eh, vidijo napake drugih, ne zavedajo pa se svojih napak. Varčnost ste usilili milijonom Grkov, potem pa ste nonšalantno priznali, da je šlo za napako. Ne morete govoriti o solidarnosti, potem pa prepustiti eni sami državi, da se ukvarja z priseljenci. Ali biti proevropski pomeni dopustiti davčne oaze znotraj Evropske unije? In vse to so napačni evropejci, evropejci, ki so ustanovili Evropo bank birokracije. Evropo, ki je oddaljena od svojih državljanov. Še imamo dovolj časa, da poskrbimo za spremembe. Italijo si moramo vzeti za vzgled, kajti v Italiji se sedaj spremembe dogajajo. V samo nekaj mesecih smo rešili varčevalce pred bankami. Eh, ukinili smo zlate pokojnine, poleg tega smo eh, zmanjšali davek na majhna in srednje velika podjetja. In uh, danes končno v uh, Italiji imamo prihodek za državljane. Poleg tega smo spremenili tudi pokojninsko reformo, ki nam jo je usilila Evropa, komisar Katajnen. Govorili ste o Norči, jaz sem iz Umbrije. pri vas govorite le o e, paktu stabilnosti in rasti, zato e, pa bi bilo potrebno razstaviti vse. To smo obljubili našim državljanom in to, kar smo obljubili, to bomo storili. Nedavno poročilo iz leta 2019 ugotavlja, da se zaupanje Italijanov v vlado krepi. Eh, in sicer eh, se je zaupanje povečalo kar za 15 odstotnih točk. Kaj ti vlada, ki skrbi eh, za dejanske spremembe, tudi posluša svoje državljane? Smo zaradi tega populisti? Predsednik vlade Konti, če pomeni biti populist, poslušati državljane, potem smo populisti v tej palači pa pogosto za zaprtimi vranti državljanov ne poslušamo. Kolikokrat smo zahtevali jasno sporočilo za naše državljane, kolikokrat smo zahtevali ukinitev dveh sedežev tega parlamenta. 200 milijonov evrov vsako leto namenimo za to zgradbo, v kateri se sestanemo v samo enkrat na mesec smo prijatelji Francije in ne podpiramo nasilja. Ne morete eh, kriviti naše vlade, da je... Uh, vlada zapravljivcev s tem, ko ukinjamo oziroma zahtevamo ukinitev dveh sedežev, ne napadamo demokracije. To ni demokracija. Demokracija ni palača. Poleg tega je potrebno narediti konec tudi visokim plačam komisarjev. Te plače zares predstavljajo norčevanje iz naših državljanov. Da ne govorimo o, o dohodkih evropskih poslancev. Glede tega smo že uložili pobudo. Sprejmite to našo pobudo, gospod Tajani. Vsega tega do danes nismo uspeli uresničiti, ampak zato bomo poskrbeli mi s podporo naših državljanov in s pomočjo eh, drugih političnih sil, ki, se, ki si prizadevajo za spremembe. Dali smo nov zagon Italiji, sedaj bomo poskrbeli za novo poglavje tudi v Evropski uniji. Če bomo spremenili Italijo, bomo spremenili tudi Evropo. Hvala lepa per informazione u vašo informacijo naj vas spomnim da je odločitev o sedežu Evropskega parlamenta v pristojnosti držav članic, ne tega parlamenta. Kar pa zadeva gospa Adžeja. vaš šel pripombo glede uh, osebnih prihodkov komisarjev, da sem se že odrekel odpravnini po koncu svojega mandata. Sedaj pa gospa Bicotov imena skupine ENF. Dobrodošli, predsednik vlade Konte. Danes ste v Evropskem parlamentu predstavili izkušnje prve prave vlade sprememb v celotni Evropi. Uh, Gre za vlado, ki ponosno zagovarja neodvisnost naše države. Gre za vlado, ki zna reči ne in ki ima dovolj poguma, da reče ne Bruslju, ki eh, se ni pripravljena ukloniti Berlinu in ki se ni pripravljena ukloniti majhnemu Napoleonu Makronu. To je prva vlada, ki zagovarja interese italijanskega naroda. V teh nekaj mesecih je naša vlada z dejstvi pokazala, da so spremembe možne. Zahvaljujoč našemu vodju, eh, gospodu Salviniju, smo naredili konec nezakonitemu priseljevanju z eh, novim zakonom. Poleg tega smo začeli tudi spremembami pokojninske zakonodaje predsednik Konte, veliko je bilo že storjenega, veliko dela pa nas še čaka. Dati moramo neodvisnost Lombardiji, Venetu, poleg tega je potrebno poskrbeti za spremembe davčne zakonodaje. Potrebno je jasno povedati, da je Maduro diktator in da Italija stoji ob strani venezuelskemu narodu, ki eh, želi svobodo. Veliko dela nas še čaka, kajti eh, potem, ko bomo spremenili Italijo, želimo spremeniti tudi Evropo in sicer z eh, podporo italijanskega naroda. Na, ita, na evropskih volitvah bo Salvinjeva stranka postala prva stranka v Italiji in prva stranka v Evropi. Dovolj je Evrope bank in multinacionalk, dovolj je Evrope varčnosti, dovolj je Evrope Junkerja, Makrona in pa Merklove. Dovolj je Evrope, ki upravlja z številnimi državljani, tudi italijanskimi. V Italiji vladajo Evrops italijanski državljani, ne pa Macron ali Merklova. Po volitvah bomo lahko vzpostavili novo Evropo, Evropo državljanov in Evropo svobode, Evropa, ki, Evropo, ki bo sposobna ščititi svoje meje, ki se bo sposobna boriti proti nezakonitemu priseljevanju, ki bo lahko zaščitila našo proizvodnjo, ki bo lahko zaščitila naša podjetja in pa naše zaposlene. Predsednik Konte, prepričani smo, da bo naša vlada še dolgo trajala, kaj ti vsi mi imamo pred seboj veliko misijo. Zaščititi moramo naše ozemlje pred eh, bruselskimi birokrati in zaščititi moramo suverenost italijanskega naroda. Veliko uspeha pri vašem delu, gospod Konte. Najlepša hvala gospod Vulf v imenu nepovezanih poslancev. Hvala lepa, dobrodošli, predsednik Konte. Veliko veselje mi je, da tukaj danes lahko pozdravimo premije Italije. Gospod Konte, eh, odločen z vaše vlade, da se uprete Macronu in Merklovi in evropskim elitam, ki eh, pravijo, da je vaša vlada rasistična, fašistična in eh, sledi Putinu, da je antifeministična in eh, protievropska. Za ta opor si zaslužite čestitke. Demokrate po vsej Evropi in po svetu ste inspirirali. Vaša vlada je dokazala, da niste institucija Evropske unije, ampak eh, gre za kontinent eh, antičnih narodov, antičnih sicer, ampak z modernimi metodami. Včasih nosijo rumene brezrokavnike, včasih kaj drugega, včasih eh, kot gibanje petih zvezdic vodijo politiko za običajne ljudi, so dobne metode za ljudi preteklosti, za stare nacije. Tukaj gre za razpravo o prihodnosti Evropske unije. Gospod eh, premijer, vaša vlada, vaši kolegi predstavljate prihodnost Evrope. Bravo, bravo, bravo. Thank you. Da ora la parola. Sedaj pa dajem besedo predsedniku italijanske vlade, da odgovori na prvo vprašanje, ki so mu bila zastavljena. Potem bo sledila prosta razprava, potem. Eh. Najlepša hvala, gospod predsednik. Omenjene so bile različne teme. šlo je za teme, ki so povezane z jasnim evropskim odvizo, odzivom, hkrati pa tudi za teme, ki se nanašajo bolj na odločitve italijanske vlade. Se upravičujem, če ne bom eh, ravno po vrsti odgovoril na vsa vprašanja, ampak skušal se bom navezati na vse teme, ki so bile izpostavljene. Skoraj da vsi ste govorili o priseljevanju, o migracijah. Naj povdarim, vsak lahko ima svoje mnenje, ampak naj spomnim samo na to, kaj je konkretno storila moja vlada, kako smo se soočili z temo priseljevanja in kakšna so bila naša konkretna dejanja. Potem pa lahko vsak seveda ohrani svoje mnenje, vendar pa ne moremo izkrivljati resnice in ne moremo potvarjati dejstev. Ko je moja vlada pričela svojim delom, se je dobro zavedala, da je tema priseljevanja zelo kontroverzna tema. Tema, ki je razdelila našo državo na stotine, na tisoče priseljencev se je izkrcalo na naših obalah v zadnjih letih in Italija z politikami v preteklosti ni uspela odgovoriti na te migracijske tokove. Mogoče ste pozabili, ampak mi se nahajamo v osrčju sredozemlja. Torej, smo tudi v središču pritoka, predvsem priseljencev iz osrednje Afrike. Vedeli smo torej, kaj se je zgodilo. Vedeli smo, da prihaja do nediskriminatornega sprejema vseh priseljencev, kar pa pomeni, da je integracija nemogoča. In integracija je potem nemogoča za vse, ne zgolj za nekatere. Eden izmed mojih prihodnikov mi je potem, ko je obiskal eno izmed italijanskih mest na severu, dejal, Giuseppe, zdaj razumem, da imate velik problem. Na ulicah sem videl na desetine priseljencev. Kako smo se na to odzvali? Takoj smo se odločili za strukturn pristop. Če bomo v državo spustili vse, potem migracij ne bomo mogli ustrezno upravljati. Zato smo sprejeli deset ciljev in eh, sem spadajo sporazumi z državami izvora, odkudar priseljenci prihajajo. Potem eh, smo se pogovarjali z tranzitnimi državami, ukvarjali smo se z evropskimi mejami, tudi z pomorskimi mejami in eh, pomorskih mej nikakor ne gre enačiti z kopenskimi mejami, ukvarjali pa smo se tudi z, z izkrcani na italijanski obali. Konec junija sem sodeloval na prvem Evropskem svetu in Italija je tam prevzela aktivno vlogo, predvsem ko je šlo za sprejetje zaključkov Evropskega sveta. Prvič je v teh zaključkih zapisano, da so potrebna skupna prizadevanja. Prvič smo poudarili tudi načelo, da tisti, ki se izkrca v Italiji, se ne izkrca nekje izven Evrope, ampak se izkrca v Evropi ampak potem, ko so bila potrjena ta načela, do konkretnega izvajanja ni prišlo. Niti danes, kljub temu, da smo imeli že več zaseden Evropskega sveta. Teh načel dosledno ne izvajamo. In to zagotovo ni krivda Italije. To je povsem očitno.